And so, dear colleague, can we start? Dragi kolegi, lahko prosim začnemo? Dobrodošlico izrekam vsem, še prav posebej pa našim gostom. Danes bomo imeli zanimivo razpravo o vlogi javnih knjižnic. Takoj bomo začeli ampak najprej uh, še nekaj informacij, nadaljevala bom v italijanščini, če dovolite, torej si prosim, nadenite slušalke. Najprej. Vem, da nekateri kolegi še prihajajo in žal mi je, ampak moramo uh, kar takoj začeti. Uh, rada bi vam podala le kratko informacijo vsi smo se razžalostili izgube mlade ženske, eh, britanske poslanke, Jo Cox, ki je bila brutalno umorjena medtem, ko je opravljala svoje dožnosti v svojem volilnem okrožju. To je eh, mlada ženska, ki je naredila vtis na vse, ne glede na politično pripadnost. Imela je mlado družino in sicer uh, eh, za dvema otrokoma, starima pet uh, in pa tri leta. V petek bi dopolnila 42 let. Uh, delala je za Oxfam, uh, borila se za človekove pravice, za begunce, za solidarno Evropo, za pravice žensk. Bila pa je tudi oseba z zelo močnimi vrednotami in takšne osebe vsi potrebujemo v tem težavnem trenutku za Evropsko unijo. Torej, zdi se mi prav, da se spomnimo na Joe Cox, kaj ti za svojim življenjem eh, je plačala eh, to, da je eh, povedala svoje mnenje da je zastopala svoje stališča. Torej prosim vas za minuto molka v njen spomin. integracije. Najlepša hvala. Torej, čisto na kratko eh, bi rada prešla k sprejetju dnevnega reda. Če ni nobenih pripomb, lahko pridemo k naslednji točki dnevnega reda. Sprejmemo lahko zapisnike sej, da? Odlično. 25. in 26. aprila smo imeli eh, sejo in v zapisniku z dne 18. in 19. aprila se je pojavila manjša napaka. Eh, ti eh, zapisniki bodo popravljeni in obravnavali jih bomo julija. Če ni nobenih drugih pripomb na zapisnik 25. in 26. aprila, potem velja ta zapisnik za sprejet. Naj vas eh, obvestim še, da imamo danes tolmačenje v francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, grščino, španščino, portugalščino, finščino, češčino, estonščino, mađarščino, polščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. Eh, naša seja se eh, predvaja preko spleta. Prejeli ste odločitev koordinatorjev z dne 30 maja, eh, nobenih eh, pripomp ni bilo do 3. Eh, junija in zato velja ta odločitev koordinatorjev za sprejeta. Sedaj pa prehajamo k delavnici na temo nove vloge javnih knjižnic. Govoriti moramo o opismenjevanju, o novi vlogi knjižnic, ki uh, jo imajo javne knjižnice povsod po Evropski uniji. Tudi to je zelo pomembno. Tudi poslanci smo sodelovali pri številnih eh, predstavitvah in eh, videli smo, kako zelo se je spremenila vloga javnih knjižnic. Seveda je pomembna tudi digitalizacija Knjižnice predstavljajo mesto eh, družbenega vključevanja in zastaviti se moramo vprašanje, kako se je spremenila vloga javnih knjižnic, eh, kateri so izzivi, eh, ki se pojavljajo za javne knjižnice. Danes so z nami trije izvedenci, ki se jim zahvaljujem za njihovo prisotnost. Na moji levi je gospa Barbara Lizun. Eh, direktorica eh, knjižnice v eh, Bremnu. Upam, da boste nekega dne prišli tudi v Italijo. Gospa Barbara Lizen je aktivna tudi v organizaciji poklicnih knjižnic na nemški in evropski ravni. Predstavila bo vlogo knjižnic v 21. stoletju eh, in eh, pa kakšen vpliv lahko imajo knjižnice na razvoj. Potem je z nami Frank Huisman, ki je eh, profesor zaposlen v knjižnici na Univerzi v Amsterdamu. Spregovoril bo o tem, kako knjižnice vplivajo na razvoj eh, izobraževanja z pomočjo informacijskih sredstev. Knjižnice igrajo tudi danes zelo pomembno vlogo, kaj ti pomagajo nam lahko pri tolmačenju različnih informacij, ki so nam na voljo. In potem je z nami še Dan Mount, ki je eh, pripravil eh, številne, številna pomembna poročila, ki se nanašajo na digitalne teme, kot recimo na sposojanje preko spleta, predstavil bo izposojo uh, e-knjig eh, in tako naprej. Poleg tega pa bo uh, predstavil uh, tudi publikacije, ki jih knjižnice dajo na voljo strokovnjakom v Evropi in Severni Ameriki. Tako, kar takoj dajem besedo Barbari Lizon, da uh, predstavi svoj del predstavitve. Dobar dan, lepo, da ste me povabili, da lahko spregovorimo o javnih knjižnicah in njihovi vlogi v 21. stoletju. Moram se navaditi teh prosojnic, tukaj je struktura, pa ne samo struktura, tudi nekaj izjav, ki jih lahko vidite, zakaj menimo, da so javne knjižnice zelo pomembne, tudi v digitalnem obdobju in kako kažejo svoj pomen in kako bi lahko svoj pomen še bolje izrazile. Najprej pa si pogledajmo ozadje, kakšno delo upravljajo javne knjižnice. Javne knjižnice so del javnih organov in zato si moramo seveda ogledati razmere le teh. Seveda obstaja tveganje zaradi ekonomskih in socialnih neenakosti, včasih so ogrožene in morajo organizirati življenje svojih državljanov, v svojih družbah. In to je vedno bolj težavno, kaj ti veliko je sprememb, kar se tiče delovnih mest in uh, zaposlitev. In sedaj se pojavlja digitalna družba in to poraja novo družbo, ki jo je potrebno vključevati v življenje mest ali pa življenje državljanov potrebno vključevati v nove družbe. In nekateri so ta razvoj primerjali ko je Gutenberg izumil tisk, ni bilo to še nič v primerjavi s tem, kar se dogaja sedaj. Torej, javni organi morajo vzpostaviti nove učinkovite politike za izobraževanje in učenje in morajo razumeti, katera so možna in dobra orodja za tak razvoj. Sedaj pa si pogremo javne knjižnice. Kako se to odraža v javnih knjižnicah? Storitve in njihova vloga se postavljajo pod vprašanje strani politikov, ki ne razumejo njihovega pomena. Moji kolegi, jaz ne toliko, se sprašujejo, zakaj so javne knjižnice pomembne, saj imamo vendar splet. In potem tudi veliko je finančnih omejitev na lokalni ravni v javnem sektorju. Prav tako pa so javne knjižnice prostovoljna dejavnost, zato veliko krat vrčevanje zadane prav javne knjižnice. In potem se zmanjšuje tudi število izposoj, vendar pa to je vprašanje statistike. Na to se bom še vrnila. Je pa tu seveda potem tudi vedno več popraševanja strani državljanov po digitalnih storitvah, tako da morajo javne knjižnice razvijati nove storitve. In uporabniki morajo imeti te storitve za privlačne, morajo smatrati za privlačne. Torej, so knjižnice pomemben temelj za izgradno znanja in vključevanja. Javne knjižnice so pomembne za vključevanje in uh, družbo znanja. Zakaj? Zato, ker v primeravi šolami, na primer, lahko spremljajo ljudi skozi vse življenje pri njihovem nadaljem izobraževanju dobre, privlačne javne knjižnice so nekakšni tretji prostor po domu, šoli in eh, službi. V Singapurju jim rečejo kar druga dnevna soba, torej to so prijetni prostori, ker se ljudje počutijo dobro. Prav tako pa seveda upravljajo tudi eh, neformalne funkcije izobraževanja na lasno pobudo. Tukaj imamo statistiko, ki smo jo zbrali pri javnih knjižnicah 2020 in vidite lahko, da je 65 tisoč javnih knjižnic v EU in 100 milijonov uporabnikov imajo vsako leto, morda je številka seveda še više. Prav tako lahko vidite tukaj tudi vpliv knjižnic na možnosti za iskanje zaposlitve ali za osebe, ki skušajo razviti svoje karijere. Te številke mislim, da so impresivne. Prav tako pa lahko vidite tudi, kako knjižnice izboljšajo usposabljanje in tudi kvalifikacije za določene službe. Tako, sedaj pa še nekaj slik, nekaj podob za to, da pokažemo privlačnost knjižnic. Tukaj vidimo različne vloge javnih knjižnic. Lahko vidite ljudi, ki se učijo, lahko vidite ljudi imigrante, lahko vidite, vidite speče ljudi in tudi mlade, ki uživajo v branju, fizičnem ali digitalnem. In lahko vidite tudi potem tradicionalne knjižnice, kjer ljudje dejansko še vedno berejo knjige in to je še vedno ena temeljnih dejavnosti. Javne knjižnice so pomembne, ker zagotavljajo veliko storitev. storitev. Ne gre samo za izposojo knjig. Knjižnice sedaj razumejo, da poleg izposoje knjig drugih medijev morajo ponuditi inovativne storitve, zato da bodo zadostili različnim potrebam družb, glede na razvoj tehnologije in družbe. Tukaj lahko vidite, no, se pravičujem, nekaj manjka, mislim, da manjkajo fotografije. Želela sem to ponazoriti. Torej, tega žal ni. Videli smo skupino otrok, ki berajo z iPada, potem pa jih knjižničari vodijo pri tem ali pa potem drugo skupino ljudi, ki se uči. In še ena fotografija manjka. Se upravičujem za to. Torej, knjižnice so pomembni akteri, kar se tiče vključevanja širše javnosti. Služijo kot eh, javna storitev nizkega praga. Enostavno je priti v knjižnico, ni se potrebno legitimirati, samo stopite se, sedete in uporabljate storitve knjižnice. Obisk je za ston, seveda, če postanete član, če dobite člansko izkaznico, morate verjetno plačati določeno članarino. Vendar počasi so te tudi znižene in otroci recimo imajo brezplačno. Torej, to je brezplačna javna storitev ali pa celo, torej brezplačna ali javna storitev, ki ni prav draga. Potem je seveda funkcija učenja. Spomnim se, v 50-ih letih so američani in angleži prinesli novo javno knjižnico v Nemčijo, zato da bi demokratizirali Nemce te knjižnice so torej želele integrirati, vključevati. Trenutni izziv pa je seveda migracijska kriza, begunci, ki prihajajo v Evropo in tukaj igrajo knjižnice pomembno vlogo, ker pač vsak lahko pride v knjižnico in so prevzeli to vlogo, jo razvijajo, razvijajo nove storitve, še prav posebno za begunce. No, tukaj pa so sedaj te fotografije, to so iz moje knjižnice v Bremnu in lahko vidite migrante pri učenju v našem studiju za učenje, potem se knjižničarka pogovarja z bivunci in kaže posebne knjige, ki jim olajša naučenje jezika, da se bodo torej lažje integrirali v Nemčijo. Imamo torej računalnike, kjer lahko dostopate do več kot 2000 dnevnih časopisov. Vsi pogledate tudi svoje časopise, ko ste sedaj v tuji državi. Torej, veliko je prostora za to, da bi begunci dobili dovolj prostora. Seveda navajeni so manjših prostorov iz eh, začasnih bivališč. In potem nekateri pravijo, da so knjižnice drage, da ne prinesejo dovolj. Seveda pa so različni načini, kako se lotiti tega vprašanja strani naših knjižničarjev. Tukaj vidite javno knjižnico v Torontu. Skušali so si ogledati neposredne prednosti stroške knjižnice in potem tudi posredne prednosti in stroške. To je samo urodje, samo primer, lahko torej unesete, koliko porabite in kaj to prinese. Naprimer v Torontu, en kanadski dolar, ki se je investira v knjižnico, ima ekonomski vpliv skoraj šestih dolarjev. In to lahko vidite tudi po drugih državah. Avstralija, Florida in ZDA. In seveda bi to lahko storili tudi v Evropi. Seveda to ni to, kar nas zanima, je pa to samo v pogled. Torej, en dolar, en evro, ki ga investiramo, prinese veliko več kot samo en evro, en dolar. Tako, sedaj pa ključni učinki javnih knjižnic. Pomagajo pri razširjanju kulture, izobraževanju, učenju, kulturnih dimenzij. In to je infrastruktura, ki jo že imamo, ni jo potrebno zgraditi z ničle. In mislim, da je to pomembno, da torej se lahko uporablja to obstoječo infrastrukturo. In potem še nekaj zelo pomembnega. Knjižnice so prostori za sodelovanje. Zato, da bi izboljšali svoje storitve in sodelovanje, sodelujejo z drugimi institucijami. To lahko vidite tukaj. Naprimer, v Bremnu, smo partner skoraj vseh šol v Bremnu. Z njimi sodelujemo in to seveda prinese potem veliko večji vpliv, kot če bi samo sedeli eh, zaprti za našimi zidovi. Torej, je zelo pomembno, da smo odprti. In potem naj pa vam pokažem še tole. V veliko evropskih državah ljudje razmišljajo, kaj je počnejo knjižnice, kakšne so strateške ideje. Nizozemci imajo strategijo in vidite vse kategorije, o katerih smo že govorili v tej predstavitvi. Najpomembnejša izjava, ki jo želim citirati tukaj, je, da imajo knjižnice potencial, da postanejo prihodni vodi skupnosti. To je gotovo res, kar se tiče podeželja in manjših mest obstaja veliko težav, ljudje zapuščajo ta področja, visoka je brezposelnost, ni kulturnega življenja in včasih je knjižnica edini prostor za zbiranje. In če imamo potem še mobilni avtobus, knjižnico, je pa to še boljše, je še bliže lokalni skupnosti. Potem še en primer iz Romunije. Naj vam predstavim projekt Biblionet Apia Collaboration. To je zelo dober primer, kako lahko knjižnice dosežejo cilje strateške politike, kako knjižnice pomagajo kmetom bolje prodajati svoje proizvode. Tega ne bi pričakovali, kaj? Ampak ta projekt je bil zelo uspešno izveden. In potem še zadnja točka. Knjižnice so nekaj, kar omogoča živahnost središč mest. 118 milijonov fizičnih obiskov imamo v Nemčiji na leto in to je več kot Bundesliga. Torej, v primeravi s tem, je to potrebno imati resno. In prav tako prispevamo k urbanemu razvoju. Poglejmo si to nekoliko bolj podrobno kot zadnjo prosojnico v moji predstavitvi. Želim vam predstaviti pomemben predlog Ideas Store v Londonu, nekakšna trgovina za misli. Skušali so narediti bolj privlačne knjižnice. Svršvali so ljudi, kako bi oblikovali svojo knjižnico in potem so pripravili točno takšno knjižnico, kot so si ljudje želeli. In so to postavili točno v središču mesta in to je sedaj velika privlačnost. Ravno tako v Nemčiji, v Študgartu, kjer so zgradili knjižnico na starih železniških tirih. Zelo pomembno je imeti takšno knjižnico kot vzor. To je sedaj zelo pomembno za Nemčijo in ko časopisi želijo govoriti o branju, pismenosti in tako dalje, običajno uporabljajo te fotografije. Seattleska knjižnica, zgradil je eden najbolj znanih arhitektov na svetu, to je zelo pomemben primer in potem še zadnji primer iz Evrope. To pa je knjižnica iz Arhusa na Danskem. Nedavno je bila odprta v starem pristaniškem področju, kjer so politiki želeli ustvariti nekako umestnik med degradiranjem okoljem in mestom in so postavili knjižnico. In potem še predzadnja prosojnica, priporočila. Upam, da sem vam pokazala vrednost knjižnic za moderno družbo in posameznika. Našo, naše delo pa bi lahko bilo še boljše in bolj učinkovito, če bi imeli več politične podpore. Upamo, da bomo s temi priporočili tudi na evropski ravni si zagotovili več podpore pri zakonodaji, pri projektih in morda pri širjenju splošnih vrednot knjižnic. Hvala lepa za vašo pozornost. Many, many Najlepša hvala. Zelo zanimiva je bila ta predstavitev tudi zato, ker ste tako dobro uh, predstavili, kako se je spremenila vloga knjižnic v Evropi, pa ne le v Evropi. Pa tudi uh, ta ideja uh, knjižnic, uh, ki predstavljajo neke vrste pristan uh, za državljane na podeželskih območjih uh, in tudi v mestih. Tako sedaj pa dajem besedo gospodu Franku Hismanu iz Univerze v eh, Amsterdamu. Good afternoon. Dober dan. Podal bom kratek pregled tega, kar se tiče medijske promocije v knjižnicah. Najprej bom spregovoril o samem konceptu. Gre za medijsko pismenost in informacijsko pismenost in potem bom spregovoril o tem, kaj knjižnice počnejo, kaj so počele v preteklosti glede medijske in informacijske pismenosti. In potem tudi učinkovitost in seveda tudi zaključke in tudi vidik mednarodnih organizacij. Torej, spregovoril bom tudi o učinkovitosti te medijske in informacijske pismenosti kaj je medijska pismenost. Na srečo nimam fotografij. Medijska pismenost. Tukaj je veliko različnih opredelitev, vendar pa v bistvu lahko rečemo, da je to zmožno, da se kritično soočimo z medijskimi vsebinami in vsebinami, ki jih posredujejo mediji. To je torej ključno da kritično razmišljamo. To vključuje znanje, veščine, stališča in tudi določeno etiko, kar se tiče medijev. Potem pa informacijska pismenost. To je tudi zelo pomembno, zgodovinsko gledano. Tukaj imamo dvoje. Najprej moramo prepoznati naše potrebe po informiranosti in potem, ko to prepoznamo, te moramo locirati, oceniti in uporabiti informacije za lasne cilje. Kot eh, posameznika državljana, kot živega bitja. Ta dva koncepta prihajata z različnih ozadej. Informacijska pismenost prihaja iz knjižnic, medijska pa prihaja strani izobraževalcev. Torej, vse skupaj pa se v zadnjih letih približuje In mislim, da ima to opravka z dejstvom, da je veliko nove infrastrukture že take, da se vključuje v digitalno okolje. Digitalizacija medijskega okolja omogoča potem stik teh obeh elementov. Knjižnice promovirajo to pismenost že od 70-ih let ne pomagajo samo tisti, ki se učijo, temveč pomagajo tudi učiteljem pri iskanju in ocenjevanju virov informacij. Morda boste rekli, da učitelji vedo vse, povedal bom, da to ni res, seveda. Morda ne potrebujejo toliko informacij, vendar pa takoj, ko pridejo v knjižnico, ugotovijo, da tudi sami še potrebujejo več informacij. Torej, ocenjevanje virov informacij. To je ključno tudi skupaj s šolskimi knjižnicami, govorimo o javnih knjižnicah nasplošno, vendar pa mislim, da je pošteno reči, da tudi šolske knjižnice upravijo veliko dela na tem področju. In potem veliko bolj nedavno, drugi del 90-ih in po 2000, javne knjižnice pomagajo pri širjenju digitalnih veščin, IKT veščin. Ne samo za otroke, to pomeni tudi za odrasle. Vsi so pridobili s temi programi. Pri tej medijski pismenosti imamo dva toka misli. Prvi je zaščita in ta je zelo razširen v politiki, kako zaščititi ljudi pred potencijalnimi škodljivimi vplivi medijev. Potem pa še drugi vidik, drugi tok, opolnomočenje, kako stimulirati ljudi, da bi uporabljali ta tok informacij, uporabljali socialne medije za spodbujanje in za doseganje lastnih ciljev. Knjižnice, mislim, da so pomembnejše za ta drugi tok misli opolnomočenje je pomembnejše kot samo zaščita pred škodljivimi vplivi. Knjižnice so tradicionalno točke dostopa do medijskih informacij. Sedaj pa se to bolj in bolj razvija v središča, kjer si lahko ljudje izmenjujejo informacije. Torej, ne gre samo za to, da knjižničar pomaga iskati informacije, in ponuja informacije. Ne, knjižničar pomaga pri interakciji med ljudmi in tudi knjižničari se učijo od ljudi iz skupnosti, ki prihajajo. Naprimer, lahko jih povabijo v knjižnico, da upravljajo vsakdanje delo in naprimer tudi računalniško zaveščajo ljudi. Kako se to počne? Veliko je nekakšnih medijskih laboratorijev, kjer lahko ljudje si prvič ogledajo iPhone, iPade in tako dalje. Pa tudi lahko uporabljajo programsko opremo in pomagajo pri pripravi naprimer lastnih videov na YouTube. Potem imamo tudi praktične prostore, torej razširitev ideje, da se naučite samo zbraniti, temveč da se učite s početjem določenih stvari. In to knjižnice vedno bolj pogosto počnejo, torej uporabljajo te praktične prostore, da se tam lahko uporabljajo nove naprave, poceni računalnike za početje zabavnih stvari. Potem pa seveda lahko ugotovite, kako bi lahko to bilo praktično za vsak dan in imajo tudi hekatone, tako imenovane hekatone, ki je torej računalničari ustvarjajo nove stvari, naprimer kataloge za knjižnico jih bogatijo z informacijami spleta. Torej ta del informacijske pismenosti, kjer so knjižnice zelo uveljavljene, lahko vidite, da knjižnice organizacije in akademske, akademske raziskovalci skušajo doseči nekakšno formalizacijo izobraževalnih programov in opredelitev informacijske pismenosti, naprimer. Potem pa lahko vidimo tudi, da vlade že sprejemajo ta koncept informacijske pismenosti. Mislim, da je sedaj to že v vseh izobraževalnih programih. Seveda pa pri medijski pismenosti tega še ni. Evropska komisija in OECD spodbujata z bolj tehnološkega in ekonomskega vidika te elemente IFLA, mednarodna organizacija knjižnic, In tudi UNESCO pa sta skušala to podpreti s socialnimi in kulturnimi vidiki, kar se tiče medijske pismenosti. In leta 2012 so se sestali v Moskvi, kjer so sprejeli izjavo iz Moskve. In sedaj citiram. Medijska in informacijska, informacijska pismenost je opredeljena kot kombinacija znanja, stališč, veščin in praks, ki so potrebni za dostop, analizo, oceno, uporabo, proizvodnjo in komuniciranje informacij in znanja na ustvarjalen, zakonit in etičen način, ki spoštuje človekove pravice. Mislim, da je to zelo dobro izhodišče za nas, za ta koncept medijske in informacijske pismenosti. Kaj pa učinkovitost takih programov? Informacijska pismenost. Vidimo lahko, da niso nadzorovali učinkovitosti določenih programov, temveč je veliko raziskav o informacijskem obnašanju, torej kako ljudje naprimer iščejo informacije. In to je zelo pomembno, če hočemo imeti pismene ljudi. Medijska pismenost na splošno dokazov še ni prav, veliko še niso prav trdni. In to zaradi več elementov. Raznolike pristope imamo, teoretične in različne metode. Nekaj dokazov učinkovitosti teh programov pa je že ni še prav veliko znano o učinkovitosti teh programov v knjižnicah. Seveda so jih že nadzorovali, vendar pa v manjšem lokalnem obsegu in zato tega ne moremo primerjati, ne moremo primerjati, kaj se dogaja v Kanadi, naprimer s tem, kar se dogaja v, v Južni Koreji. Je pa seveda dobro, da je UNESCO. Okay izdal poseben okvir za ocenjevanje globalnih medijev in informacijske pismenosti. To je nekakšna kombinacija metod, smernic, če torej knjižnice, pa ne samo knjižnice, nasplošno tisti, ki medijsko izobražujejo, to uporabljajo, bi imeli bolj sistematično zbiranje podatkov in bi potem lahko videli, ali je vse skupaj učinkovito in kaj moramo storiti, da bi učinkovitost še izboljšali. Zaključki. Ta enovit pristop k medijski in informacijski pismenosti je zelo pomemben. To moramo podpreti. Podpreti moramo državljane vseh starosti pri pridobivanju znanja, veščin, etičnih standardov, da bodo bolj medijsko in informacijsko pismeni, da jih bomo zaščitili pred morebitnimi škodljivimi učinki, pa tudi, da bodo bolj medijsko pismeni, da bomo torej etnični, oprostite, etični vir informacij. In potem nekaj priporočil. Zelo pomembno je, po mojem mnenju, da se zavedamo dejstva, da so knjižnice pomembne pri informaciji medijski pismenosti in informacijski pismenosti. Imajo velik potencial skupaj s šolskimi knjižnicami, pa tudi starši, ne pozabimo na starše, pri spodbujanju medijske in informacijske pismenosti otrok. Prav tako je to pomembno za tiste, ki niso več otroci, ki ne hodijo več v šole, da imate torej možnost, da nekje pridobite te veščine in znanje. Knjižnice veliko državah so pod pritiskom vrčevanja in to seveda ne pomaga. Pomembno jih je podpreti, pomembno jih je podpreti pri teh tečajih medijske in informacijske pismenosti. Nadalje, potrebno bo nadaljevati pri celovitem pristopu, kar se tiče medijske in informacijske pismenosti, da bomo sodelovali tudi z raziskovalnim programom Obzorje 2020 in da bomo uporabili tudi UNESCO okvir za ocenjevanje, tako da bomo lahko to pismenost razširili. Hvala lepa. So much. Uh, Najlepša hvala. Zelo zanimiva je bila vaša predstavitev, tudi ta priporočila si bomo zagotovo zapomnili. Sedaj pa smo pri tretji predstavitvi. A, malce sem se zgubila. Lahko zberemo nekaj vprašanj e, in potem bomo dali besedo še tretjemu gostu. Samo 20 minut imamo za vprašanje in odgovore. Potem pa dobi besedo še tretji gost. Šlo je za zelo poglobljene informacije. Najprej kolega Zdrojevski. Pani predsednica, šanovni Gospa predsedujoča, spoštovani gostje. Začel bom z nekaterimi kritičnimi pripombami. Ne smemo pozabiti, da današnja razprava poteka v določenem trenutku in eh, smo tik pred pomembnimi evropskimi odločitvami. V današnjem finančnem okviru ni nobene možnosti, da bi evropska sredstva uporabili za financiranje velikih novih knjižnic. Prej smo imeli takšne možnosti, še enkrat ponavljam. Danes z evropskimi sredstvi ne moremo financirati velikih knjižnic ali pa arhivov. Drugič, in to je tudi pomembno, vodimo razpravo o obdavčevanju knjig, eh, e-knjig in pa audioknjig. Veliko smo dosegli pri audioknjigah, eh, ampak pri eh, e-knjigah poteka vojna, kar zadeva obdavčevanje. Ta dva primera sem navedel zato da bi naš odbor pripravil priporočila. Torej, potrebujemo izjeme za knjižnice. Evropska sredstva so namenjena podpori. Najpomembnejši del morajo, sredstev morajo zagotoviti države članice. Te velike knjižnice smo videli v prvi predstavitvi gre eh, za pridobivanje znanja. In zaradi visokega obdočevanja je dostopnost eh, ogrožena. Imam pa še tretjo priporočilo, potrebujemo več statističnih informacij. Imamo zelo raznolike statistike glede obnašanja eh, bralcev in glede knjižnic in situacije v posameznih državah ne moremo primerjati. In nacionalni programi so tudi težko primerljivi, ker imamo različne metodološke pristope. Švedska in Danska sta dva primera, ki jo lahko primerjamo z recimo Španijo in Portugalsko, ampak takšna primerjava ni dobra, kajti statistike niso primerljive za te, te države. Dolga leta sem bil minister za kulturo in moram reči, da najpomembnejši partner za knjižnice ni minister za kulturo, ampak minister za finance. Na ministerstvu za finance se namreč sprejemajo odločitve ki so pomembne za probleme, o katerih danes razpravljamo. Navedli so tudi podatke za Kanado. En kanadski dolar zagotovi 6 eh, eh, dolarjev dobička. Minister za kulturo vam bo verjel, ampak eh, finančni minister vam ne bo. In uh, moji vprašanji sta sledeči statistični podatki. In kako izboljšati učinkovitost finančnih sredstev? Eh, nekdanjemu ministru za kulturo sem dala malo več časa, ampak eh, sedaj vas prosim, da se omejite na minuto. Največ na minuto in pol. Sedaj kolegica Trupel. Ja, najlepša hvala za vašo predstavitev. Ja, bila je zelo zanimiva in pa plodna. Javne knjižnice igrajo zelo pomembno vlogo v uh, digitalnem okolju in uh, skrbijo za povezovanje družbe, krepijo digitalne uh, veščine, bralne veščine in zelo pomembne so tudi za zagotavljanje uh, dostopa do uh, vseh teh informacij. Govorili ste o modernizaciji knjižnic in zato me zanima, ali ste v vaši organizaciji razpravljali o tem, kje naj bi bil ta sklad in ali obstaja kakršnakoli možnost, eh, da bi Evropske knjižnice zaprostile za sredstva iz Evropskega sklada za strateška vlaganja, tako imenovanega Junkorjevega načrta. Najlepša hvala. E, ura, e, kolega Gramatika. Sedaj pa kolega Gramatika, ki se. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo dobro je, da ste opozorili na pomembno vlogo javnih knjižnic. Jaz sem fanatik, skoraj da že manjak, ko gre za knjižnice. Torej, eh, sem eh, vaš eh, prijatelj. Pomislimo na zgodovino človeka. Knjižnice so bile v preteklosti zelo pomembne. In uh, dvomim, eh, da bodo moderna sredstva lahko imela enak učinek. Zato mislim, da so knjižnice zelo pomembne. Šest mesecev eh, sem pomagal uh, oziroma čez šest mesecev bo odprta nova knjižnica v Atenah, nova nacionalna knjižnica v čudoviti stavbi, ki eh, bo pokazala, da še zmeraj obstajajo ljudje, ki spoštujejo eh, knjižnice. Zastavil sem že vprašanje in sicer direktorju knjižnice eh, na Kreti. Eh, pa mi nisem dobil njegovega odgovora. Zanima me, eh, po kakšnih kriterijih izbirate knjige, ki so na voljo v knjižnici. Eh, obstajajo neki kriteriji, morajo obstajati. Zanima me, kaj vi menite, ampak zavedajte se, da je to vprašanje past. Drugih ni, ja? Kolega Maragala. Sí, castellan... Najlepša hvala, gospa uh, eh, predsedojoča. Prepričan sem uh, v to, kar ste povedali. Podpiram vas eh, pri vaših pobudah. Moje vprašanje pa je vprašanje, ki se nanaša na uspodbude. Zakaj ne gremo še dlje? Jaz imam izkušnje z tega področja, kajti deloval sem na občinski ravni, na področju knjižnic eh, in šol. In vem, eh, da so knjižnice zelo pomembne, še prav posebej v majhnih mestih ali pa v vaseh. In še boljše bi bilo, če bi lahko uh, kapacitete nadgradili, kot je bilo že povedano. Naš problem ni zagotavljanje informacij, naš problem je razumevanje, je sposobnost tolmačenja, sposobnost ocenjevanja informacij. Zaradi tega naša družba pogosto zaide v probleme, v težave knjižnice morajo prevzeti tudi odgovornost. Ne gre zgolj za to, da zagotavljajo informacijski material, knjige, da ljudem odprejo vrata v eh, svet knjig. Eh, ne gre zgolj za čudovite stavbe, kot recimo eh, tista, ki ste jo pokazali na eni izmed prosojnic v prvi predstavitvi, na tako imenovani High Street. gre za aktivnejši model knjižnic. Javne knjižnice morajo biti v konkurenčnem boju z drugimi veri informacij. Zagotoviti morajo učinkovitejše informacije, bližje morajo biti državljanom. To je tista dodana vrednost, ki jo lahko ponudijo knjižnice, kajti informacij imamo več kot dovolj. Dostopnost je tista, ki je pomembna. Moje vprašanje pa je sledeče. Ali bomo kaj naredili v tej smeri, ali bomo šli še malce dlje? ali bomo našli eh, vlogo knjižnic, eh, ki bo eh, nekoliko presegla to, kar predstavlja v tem trenutku. Najlepša hvala. Še kdo? Ne, jaz bi rada zastavila dve vprašanje. Moje prvo vprašanje je sledeče. Kar zadeva vire. O tem je govoril že kolega Zdrojevski. Mislim, da lahko rečem, in to ste eh, dejali tudi v svojem zelo zadegmivem dokumentu. Eh, vi ste govorili torej o dostopu do evropskih sredstev. Zanima me, v katerih programih že sodelujete? Eh, kot evropsko omrežje, v katere programe ste vključeni, najbrž v Erasmus Plus in tako naprej? Mi smo se namreč borili za to, da bi kultura uh, in pa uh, digitalna Evropa bili vključeni v obzorje 2020. Zanima me, ali sodelujete v tem programu, pa tudi v uh, programu uh, za kulturo. Potem pa še strukturni programi. Ni izključen, uh, ni izključen dostop do sredstev iz teh uh, programov. Uh, 5 milijonov evrov tukaj gre za sredstva, ki jih prej ni bilo, mogoče se lahko o tem še pogovorimo. Ampak, dobro, strukturni skladi lahko zagotovijo sredstva le, eh, če je eh, zagotovljeno trajnostno upravljanje. Zanima me, kaj več o tem, eh, kako pridobiti sredstva, ker pravite, da potrebujete sredstva za inovacije in tako naprej. V vaših predlogih sem zasledila eh, tudi eh, vzpostavitev eh, neke evropske oznake za knjižnice, govorite o standardih, o priznavanju vloge knjižnic. Kar pa zadeva digitalno pismenost, medijsko pismenost, me zanima, ali javne knjižnice sodelujejo z šolskimi knjižnicami, To je pomembno za integracijo in zanima me, ali gre bolj za tehnološke inovacije, ki so vezane na kulturno področje, ali eh, gre torej za eh, preveliko dajanje poudarka tehnologiji, Eh, veščinam in ne toliko inovacijam v knjižnicah. Zanima me, če imate kakšne predloge glede tega. Kaj ti, eh, to je zelo pomembno. Ci sono le risposte ora e poi dopo andiamo. Odgovori, potem pa uh, bomo nadaljevali s tretjo predstavitvijo. Boste počakali na tretjo predstavitev? Ne, še kolega Venta. To je zelo prosta vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Čisto preprosto vprašanje po eh, tej zelo dobri razpravi. Imamo 65 tisoč eh, knjižnic, javnih knjižnic v Evropi, ampak eh, kakšen je trend? kolegi eh, so govorili tudi o eh, regijah. Zanima me torej, kakšen je ta eh, trend. Ali obstajajo nove možnosti za sodelovanje javnih knjižnic, kaj ti podatki, ki ste jih navedli, so izpred desetih let? Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa prosim za odgovore. Well, a lot of a lot of Zelo zanimivo vprašanje. No, najprej k denarju. Nekateri ste vprašali, ali so eh, evropske knjižnice vključene v eh, evropske projekte. Eh, evropski projekt Publika je obstajal pred leti, ki je temeljil na inovacijah v javnih knjižnicah ta projekt je bil zelo pomemben in eh, številne knjižnice so zaradi tega napredovale. Ne gre zgolj za posamezne knjižnice, ampak za eh, samo idejo eh, oziroma koncept knjižnic. Potem so knjižnice pridobile tudi sredstva in sicer na državni ravni iz programa EFRAK in to je, eh, to je zagotovilo ponovno vzpostavitev določenih knjižnic, ampak tukaj je šlo bolj za individualne odločitve, ki so odvisne od eh, lokalnih organov. Če imajo lokalni organi druge prednosti, potem knjižnica teh sredstev pač ne dobija. v Nemčiji uh, in ne vem, na evropski ravni nimamo uh, toliko izkušenj z tem, kar je dejala gospa uh, eh, Trüppel, uh, eko načrt. Uh, Skušamo pridobiti evropska sredstva za pripravo statistik. Statistike so bile že omenjene, so zelo pomembne in ne le statistike, rezultati, ampak tudi metode in sredstva gre za vzpostavitev uh, skupne metodologije za pripravo statistike in to je zelo pomembno. To, s tem smo začeli že v 90-ih letih, ampak potem nismo več imeli sredstev, da bi s tem nadaljevali. Se upravičujem za to. Sedaj pa še k uh, pozitivnemu trendu, ki je bil uh, eh, ravno kar omenjen. Seveda, otroke imamo povsod eh, in sedaj s prehodom beguncev je eh, otrok seveda še več. Knjižnice pa imajo možnost, eh, da jim zagotovijo prostor za učenje izven šole in grški poslanec je dejal, zakaj naj bi imeli stavb klope, če pa imamo uh, internet. Eh, zato imamo stavbe, zaradi tega, ker gre za mešanico različnih kultur, ker gre za različne informacije in ker gre za zagotovitev ustreznega vzdušja. Uh, ne gre za izobraževalne inštitute, uh, ampak gre za učna, učne prostore in to se mi zdi, da bo zelo pomembno, še prav posebej ko uh, bodo otroci odrasli in ko bodo razumeli, uh, da je to mesto, kamor se lahko vrnejo, potem, uh, ko uh, zaključijo z šolanjem. In zelo se veselim, uh, da fundacija Jakos uh, gradi to knjižnico in uh, veselim se že obiska v Atinah. Mogoče uh, bi lahko vi nadaljevali. Dobro. Najlepša hvala za vaše prijazne besede in vprašanje. Ja. Najprej, kar zadeva vprašanje gospoda Gramatikakisa. Ali res potrebujemo uh, knjižnice uh, kot eh, stavbe? Naj, najprej opozorim, da tržni delež e-knjig uh, počasi upada eh, in zdaj še približno 30 odstotkov in to v tistih državah, eh, kjer je eh, ta pojav najbolj razširjen, kot recimo v Veliki Britaniji. 70 odstotkov knjig, ki jih ljudje kupijo, pa je še zmeraj na papirju. In uh, primerljivo število oseb. Uh, je na vprašanje, ali raje berete eh, z ekrana ali eh, iz papirja, eh, dejalo, da raje berejo običajne natisnjene knjige in to velja tudi za otroke. Ko vprašamo otroke, ravno tako rečejo, da raje listajo po knjigah, kot pa berejo elektronske knjige. skupina študentov je eh, prijela digitalne vsebine in prvo, kar so storili, eh, je, da so te eh, vsebine natisnili in jih začeli brati. In mislim, da je to zelo pomemben signal. Lahko je reči, da je svet digitaliziran in kot državljani Evrope zaradi tega tiska več ne potrebujemo, ampak zdi se, da temu ni tako. In to eh, je tudi zelo pomemben razlog za to, da eh, se držimo eh, tiskanih knjig. Vendar pa sem govoril o javnih knjižnicah, le o mestih, kjer si lahko izposoješ knjige. Govoril sem tudi o medijski pismenosti. In tukaj se vračam vprašanje gospoda Maragala. Ali bi lahko knjižnice bile bolj proaktivne, če sem pravilno razumel vaše vprašanje? Eh, gre za vzpostavljanje stika z lokalnimi skupnostmi. Ja, jaz mislim, da bi eh, seveda lahko bile bolj proaktivne. Vse skupaj pa je odvisno od tega, kje se nahajaš. Ampak, eh, če govorim z vidika nizozemske, odkudar prihajam, lahko rečem, da je bilo veliko dela že opravljenega. In zdaj se vračam k vašemu vprašanju, gospod Zdrojevski. Eh, imamo recimo program knjižnice v eh, šolah, eh, to je program javnih knjižnic, ki zagotavljajo določeno izposojo v šolah. Lahko gre za fizično knjižnico, ki jo vodi knjižničar ali pa knjižničarka. Lahko gre tudi za računalniško povezavo, ker lahko odpravljajo študentje naročijo knjige, ki so jim potem dostavljene. To je program, ki eh, je vezan na lokalno skupnost. Eh, občine so tiste, ki vzpostavljajo to vrstne programe in sedaj se to eh, širi po vsej državi. Skoraj da 20 odstotkov knjižnic oziroma eh, osnovnih šol ima uh, knjižnico. Če pa ni knjižnice v šoli, potem lahko vidimo, da je dostopnost do knjig um, precej manjša, zaradi tega, ker gre za starejše izvode, ki. Uh, ne izgledajo tako dobro in zato te knjige niso tako privlačne za uh, mlade bravce. Uh, eh, mogoče v drugih državah niste dopustili, da bi se kakovost v šolskih knjižnicah tako uh, zmanjšala kot pri nas na nizozemskem, ampak dobro, situacija se počasi izboljšuje. In potem še k statistikom. Ja, strinjam se. Več kot deset let eh, sem eh, deloval na tem področju tudi v okviru EFLE eh, in sicer v odboru za statistiko in ocenjevanje. Govorimo o pobudah. Mislim, da potrebujemo pobudo eh, iz eh, nadnacionalne ravni, eh, recimo z ravni Evrope, zato da bi eh, postalo zbiranje statistik eh, enotnejše. Eh, Eh, če bi eh, nacionalni statistični uradi zbirali podatke na enak način, potem bi to uh, zares predvsej pomagalo. Kajti zaradi te uh, razdrobljenosti nimamo primerljivih številk v tem trenutku. V zaključek naj spregovorim še o medijski pismenosti, o digitalni pismenosti. To je bilo vprašanje predsedojoče, če, me pravilno raz, če sem vas pravilno razumel. ste me vprašali, uh, ali uh, ne gre razvoj preveč v tehnično smer. Uh, in govorili ste o UNESCO-vi raziskavi. Ne, povsem se strinjam z UNESCO-vo raziskavo. Vem, da mora biti osredotočena na kulturne vidike, ampak zanima me, če se je mogoče preveč osredotočila na tehnološke vidike. Ja, zavedati se moramo tudi mehkejših eh, vidikov medijske pismenosti. Ne gre zgolj za eh, kable in eh, fizične povezave, ampak gre za tolmačenje informacij. Moramo se zavedati, kdo pošilja te informacije, kateri interesi se skrivajo za tem in tako naprej. Na to ne smemo pozabiti kot eh, evropejci. Hvala lepa you. Kyria Prodre. Kyria Prodre. Uh, sorry, we have another speaker. Se upravičujem, pa, pa imamo še enega gosta. Ali lahko zastavite vprašanje po predstavitvi? Ni vprašanje. Nikoli nisem rekel, da sem sovražnik javnih knjižnic. In to je pomembno poudariti. Rekel sem ravno nasprotno. Allora, ok, please, uh, allora, now I give... Torej, sedaj dajem besedo našemu tretjemu in zadnjemu gostu, Danu Montu, uh, ki je strokovnjak eh, za uh, digitalno in internetno politiko in bo spregovoril o izzivih in priložnostih, ki jih ponuja e-izposojanje. Najlepša hvala. No, zelo sem vesel, da imam možnost nadaljevati po odličnih predstavitvah Barbara in pa Franka o vlogi javnih knjižnic in pa e-pismenosti. Jaz bom predstavil mojo predstavitev o izzivih in pa priložnostih e-izposovanja. Tako, to je bila zgradba predstavitev, zdaj pa gremo kar na uvod. Mislim, da je smiselno najprej e-izposojo postaviti v zgodovinski kontekst javnega dostopa do informacije. Večino, oziroma v, predvsem je bil v zgodovini dostop do informacije, do javnega značaja, privilegij določenih slojev ljudi in šele v zadnjih 200 letih, recimo, um, po začetku industrijske revolucije in pa po začetku širjenja programov javnega izobraževanja, smo doživeli spremembo v tej paradigmi. In opazili smo, da je javna knjižnica postala institucija za spodbujanje dostopa do informacij in tudi za spodbujanje učenja. Hkrati pa smo bili priča tudi eh, vzpostavitvi režimov licenc in pa avtorskih pravic. In ker smo opazili tudi potrebo po urejanju in združevanju teh dveh področji, smo bili priča um, ehm, vzpostaviti knjižnic ki so delovali na način, da so tudi avtori knjig bili kljub izposoji vseeno uh, nekako mm, izplačani za svoje delo, oziroma plačani za svoje delo. Potem pa je prišlo do spremembe, kajti digitalna ali začetek digitalne revolucije je nekako načel to povezavo med knjižnicami in pa avtorskimi pravicami. Kaj to pomeni? Vedno bolj eh, smo bili priča eh, licenciranju e-vsebin. Če naprimer prenesete kakšen, kakšno pesem ali pa kakšno glasbo na svoj predvajalnik, to še ne pomeni, da ste dobesedno prevzeli, fizično prevzeli, naprimer MP3, ampak da ste samo zakupili licenco za poslušanje te glasbe in nekako um, plačali za up, njeno uporabo. No, to pa se dogaja tudi na področju e-knjig. In to je izziv za knjižnice, ker kar naenkrat prihaja do pravnega vakuma, ker ne obstaja pravni okvir za e-izposojanje. In zato morajo knjižnice sodelovati neposredno z založniki in se dogovoriti o sistemu, kako izvajati e-izposojo knjig. No, ta uvod je bil daljši, kot pa sem pričakoval. Kakorkoli, gremo naprej. Kot posledica vsega tega so knjižnice morale razviti nekaj različnih oziroma različne modele licenciranja, ki jih bom zdaj predstavil. Prvi model je model enega uporabnika, ki je zelo preprost en uporabnik dobi eno licenco. Kar pomeni, če pride do porabe vseh licenc, potem mora uporabnik počakati, da se eh, ta elektronska čakalna vrsta sprosti. In to je v bistvu preslikava klasičnega sistema izposojenja, ker eh, odraža vse težave, ki se pojavljajo pri klasični izposoji. Ampak kljub temu, da se to zdi morda nekako podobno omejujoče, eh, oziroma to se zdi omejoče, sploh če to primerjamo z naprimer kupovanjem e-časopisov ali e-revij ali drugih e-medijev. No, potem pa imamo tudi drugačne modele licenciranja, naprimer hibridni eh, model, ki lahko omogoča naprimer kombinacijo licence za enega uporabnika in pa potem licenc za več uporabnikov, ki jih je treba potem obnavljati po času, ko te potečejo, naprimer po šestih mesecih. Eh, Ponavadi pride tudi do različne kombinacije cen teh dveh modelov. Prednost tega modela je, da je bolj fleksibilen, vsaj za knjižnice. Ponavadi pa se s tem eh, pojavijo tudi dodatni stroški in pa sistem postaja bolj kompleksen. Potem imamo tu model plačaj za izposojo. Plačaj po izposoji v bistvu. In pri tem sistemu uporabnik, ko klikne na knjigo, ki se želi sposoditi, eh, povzroči verigo, ki na koncu eh, knjižnici plača določeno vsoto, ta pa potem gre naprej tudi do avtorja. In to pomeni, da če bi si deset tisoč eh, ljudi želelo izposoditi določeno knjigo, bi potem to pomenilo tudi deset tisoč klikov in deset tisoč plačil založniku. In ta sistem se predvsem uporablja ali pa je predvsem dober um, v primerih, ko e, knjižnice uporabljajo ali opažajo določene trende pri sposoji nekaterih knjig, ki so bolj priljubljene. Seveda, s tem sistemom lahko bolj neposredno merimo samo stran povpraševanja um, pri sposoji knjig in s tem pomagamo založnikom pri opazovanju ali pa spremljanju trga. Uh, No, potem je tu sistem dvojnega licenciranja, ki, licenciranja, ki sem ga prav tako podrobno analiziral. Gre za sistem, kjer knjižnice namenijo precej sredstev za um, monetizacijo in pa digitalizacijo seznamov knjig, ki jih založniki želijo dati na trg. Kaj to pomeni? pri tej enačbi v tem sistemu imamo pozitivne učinke za obe strani, tako knjižnice kot tudi uporabnike in pa založnike. Je pa ta sistem naprimer nekoliko bolj omejujoč, kajti če vzamemo za primer eh, angliško govoreči trg, je ta dovolj velik, da lahko eh, knjižnice namenijo precej denarja za ta sistem, ker potem to tudi dobijo povrnjeno, ker je pač uporabnikov več. Ampak za manjše države ali manjše jezike je to nekoliko bolj zapleteno. No, potem imamo tukaj še tako imenovani model, kjer, kjer je knjižnica gostitelj. To pomeni, da je to povezano s samo zgradbo knjižnice, s samo knjižnico, ki sama financira svoj sistem izposoje. In če naprimer, knjižnica primeru, gosti na svojih strežnikih vse um, knjige, vse e-izdaje, je potem tudi to bolj rigidno. Kajti pri tem se včasih m, m, ne rabi eh, zanašati na ponudnike teh storitev na tretja podjetja, ampak ima to sama v lasti in s tem tudi bolj nadzoruje sam sistem. Negativna plat pa so višji stroški, ampak kot rečeno, prednosti pa je kar precej. Naprimer, eh, če imamo v lasti določeno datoteko, e-knjigo, je to včasih um, bolj preprosto izposoditi ali dati na voljo uporabnikom, kot pa pri primerih kjer, eh, ali pa pri, pri modelih, kjer imamo uh, eh, upletenega tudi posrednika. So pa ti sistemi precej dragi in tudi dragi za nadgradnjo ali pa težavni, ko gre za nadgradnjo. Zgodi pa se tudi, da naprimer založniki eh, niso najbolj nadušeni tem sistemom in knjižnicam, ki uporabljajo te sistem, ne daje na voljo vedno najnovejših knjig ali izdaj. Eh, Zdaj pa pogledamo primerjalno analizo obeh modelov, torej klasičnega in E eh, načina izposojanja. E izposoje še vedno predstavlja približno od 1 do 10 odstotkov celotne izposoje v knjižnicah. Trendi, dolgoročni trendi pa kažejo, da se fizična izposoja zmanjšuje, E izposoja pa povečuje. Če vzamemo za primer nizozemsko, je leto 2005 eh, bilo približno 120 milijonov fizičnih izposoj knjig in pa 72 milijonov fizičnih izposoj leta 2014. V primeravi z e-izposojo pa so se te povečale iz 2,5 milijona v letu 2014 na 3,8 milijona v letu 2015. Se pravi, to je trend, ki je zanesljiv. No, ta prosojnica je rahlo neberljiva, ampak na tej, v tej tabeli imamo 18 modelov za 18 držav in tu izkušamo med seboj primerjati. Stvari bom samo povzel brez skrbi. To je nekaj vrste točkovnik z rezultati, kajti za samimi številkami, ki so eh, navedene, imamo tudi določen eh, kontekst. Naprimer, Slovenija, ki uporablja hibridni sistem Biblos Lip. Slovenija uspe dati na voljo 80% vseh komercialnih eh, knjig, ki so v e-obliki. In to je res velik dosežek. Ampak to pomeni, da je nasposlojo 800 knjig, 800 izdaj, ki so bile na voljo v letu 2014. Če pa to primerjamo naprimer z Walesom, z Združenem kraljestvu, so eh, rezultati za Wales zelo nezadovoljivi. Samo nič cela 7% vseh komercialnih izdaj so dali na voljo v e-knjižnice, v e-izdajah. Ampak, če to primerjamo z celotno številko 12 tisoč izvodov, ki so na voljo v Walesu, je to drugačno razmerje kot pa pri Sloveniji, naprimer. Tako da te stvari, oziroma te številke se treba razlagati s kančkom soli oziroma v kontekstu. Če grem naprej, kaj so ključni trendi in pa dejavniki, ki bodo prišli v poštev? Javne politike, naprimer vsi uh, modeli, ki sem si jih ogledal v Evropi in pa v Severni Ameriki, so na nek način imeli korist od ciljnih strategij in pa tudi javnih sistemov ali pa javnih strategij za spodbujanje e-sposojanja. To so bili modeli, ki so temeljili na sredstvih iz centraliziranih, spor, pardon, centraliziranih proračunov na, v, ja-, v, v javnem sektorju. Lahko pa navedemo še kulturne dejavnike. Bo najdel primer. V Nemčiji model E izposoje temeli na modelu EKZ, kar pomeni, da je to javni sistem izposojanja za, um, za ljudi. To pomeni, da je to neke vrste um, skladišče ali pa centralno skladišče vseh um, knjižnic, ki deluje kot neke vrste um, fizično skladišče uh, za pohištvo. Torej, knjižnice so povezane s tem sistemom in um, to je predvsej okostenela struktura, ki ima za posledico tudi počasen razvoj e-izposoje. No, potem pa naprimer še primer Quebeca. Tu sem bil v stiku z direktorjem eh, platforme za e-izposojo in dejal mi je, da gre v Quebecu za eh, sodelovanje, ki ima zgodovinske temelje in da je zato prišlo do hitrega razsveta tega sistema. Torej, knjižnice so povezane tudi z um, trgom, razumejo komercialno vrednost um, izposoje in zato je prišlo tudi do hitrejšega razvoja. Torej, gre za kulturne dejavnike, ki lahko pokažejo ali ki lahko vplivajo na hitrost razvoja, um, razvoja e-izposoje ali sistema e-izposoje. Če gremo še hitro naprej, je tudi um, pripravljenost na pogajanja eden od ključnih dejavnikov pri razvoju e-izposoje. E, to je postopek, ki je lahko dolgotrajen, ki je lahko tudi frustrirajoč, kajti prihaja do novih modelov, do razmer novih modelov, do sodelovanja med založniki in knjižnicami, ki včasih ne želijo popustiti, torej ne eni, ne drugi, in eh, sistem, v katerem prihaja tudi do znatnih stroškov. Ampak, če obstaja pripravljenost na pogajanja, se lahko tudi najde konsens. Eh, Izkušnje uporabnikov bom preskočil in kar šel na zadnjo eh, prosojnico, ki bo se skupaj tudi povzel. Torej, priporočilo in pa zaključki. Opazil sem, da en model ni primeren za vse. Pregledal sem 18 modelov v 15 državah in razlike med sistemi financiranja, med eh, podporo vlade in pa med kulturnimi in zgodovinskimi pogoji kažejo, da enega modela za e-sposobe ni možno preslikati na vse države. Gre pa za neke vrste mini laboratorije, ki vsak proizvaja svoj sistem in um, potem da te izkušnje na voljo tudi drugim. Se pravi, vsi se učimo drug od drugega. Ne moramo pa enega modela izpostaviti kot zveličavnega in dejati, da ja, tega je treba uporabiti zdaj povsod. Mislim, da je treba tudi uporabiti pristop. Glavno je to, kar deluje v tem trenutku. To je koncept, ki uh, nas bo pripeljal daleč, kajti gre za pogovor, gre za opazovanje in vsi modeli, ki sem jih eh, pregledal v analizi, kažejo, da majhne prilagoditve trenutnim trendom prinesejo najboljše rezultate, tudi na dolgi rok. Preskočil bom uh, reformo zakonodaje, kajti o tem bo, bo verjetno še govora. Uh, bi pa izpostavil tudi izgradnjo skupnega znanja in pa skupnega prostora. To je omenila tudi Barbara v svoji predstavitvi. Gre torej za koncept, ki temelji na statističnih podatkih. V Evropski uniji bi lahko uporabili primerljive eh, standarde ali primerljive dejavnike za kazalnike, ne nazadnje za merjanje e-izposoje, za priljubljenost e-izposoje eh, in za trende. Če bi to lahko postavili v širši kontekst in to skušali razumeti, bi videli, da lahko najdemo ravnovesje med um, s, torej, zaključki na podlagi argumentov in pa zaključki, ki temeljijo na nekih strahovih ali pa na eh, neznankah. Na podlagi dokazov bi lahko dosegli boljše ravnovesje in lahko bi našli več kon konsenzov med založniki na eni strani in pa knjižnicami na drugi in s tem tudi izboljšali um, sistem e-izposoje in pa dostopnost e-knjig. Mislim, da je lahko e-izposoje tudi nekaj ste podaljšek klasičnega sistema e-prodaje knjig, ne pa njegov antipod. No, tu bom končal, ker, bodo, ker boste verjetno še v vprašanjih izpostavili številne stvari, ki sem želel že omeniti. Hvala. Hvala. Profesor Mount. S, eh, Sabine Ferajen. Then... Sabine Ferajen želi vzpostaviti postaviti vprašanje, potem pa še kolegica Libačka, Trupel in pa Morgana. Hvala. Vrnila bi se na vprašanje, ki ni nujno povezano z e-izposojo, ampak vseeno sem nekako zgaskrbljena zaradi eh, tega. Izpostavili ste primer nizozemske, kjer izposoja knjig eh, kjer je izposoja padla iz 100 milijonov, 120 milijonov na uh, precej manj. In dejali ste, da je potem e-izposoja skočila iz 2,9 na 3,8 milijona. Tu imamo pa 48 milijonov uh, izposoj um, fizičnih knjig ki jih je bilo včasih, torej 48 milijonov eh, fizičnih izposoj manj, v prebravi pa predvsem temu nič cela 9 milijona e-izposoj več to ni eh, dobro razmerje. Mislim, da ne bomo lahko kar tako rekli, da za E izposojo nadomestimo recimo izpad klasične izposoje. To me skrbi. Ali bodo uporabniki vseeno še v tolikšni meri uporabljali ali si izposojili knjige, čeprav je za E izposoje v manjšem obsegu, kot pa je bilo to včasih, ko je bila fizična izposoja bolj priljubljena. Bomo počakali na več vprašanj, potem pa gremo na odgovore. Kolegica Libačka. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kratko vprašanje imam. Gradimo evropsko digitalno agendo in zato me zanima, kaj menite, kakšne so, katere naloge vidite za naš odbor, ko gre za razvoj e-izposoje prek interneta. Hvala. Tretje vprašanje, kolega Morgan. Eh. Ja, najlepša hvala. Zdi se, da eh, poročilo predlaga zelo pragmatičen pristop. Kaj lahko storimo takoj? Eh, zanima me, ali bi lahko pripravili študijo, ki bi povezala potencijalni trg z proizvodnjo. Zdi se mi, eh, da uh, celoten uh, sistem z izjemo nekaterih knjižnic, da ima celoten sistem težave z uh, gospodarsko trajnostjo in uh, z pridobitvijo zadostnih sredstev. videli bomo, kakšna bo eh, situacija v eh, prihodnosti. Vemo, kakšna je proizvodnja danes, vemo, kakšen je tudi eh, potencijal, prodajni potencijal. In lahko se zgodi, da se bomo v prihodnosti znašli v težavah in ne bomo mogli nadaljevati kot doslej. Um, ehm, Lega Trupel, prvotima doma. Še kolegica Strupel, dodatno vprašanje. Ja, najlepša hvala. E, jaz bi se vrnil na vprašanje e-izposoje in na različne možnosti, ki ste jih vzpostavili, torej na različne modele licenciranja. V koncu pa ste dejali, da bi morali skozi pogajanje najti najboljši model, ki bi predstavljal ravnovesje. Ampak vemo, da se nekateri založniki niso pripravljeni pogajati in zato želim Eh, slišati odgovor na to vprašanje strani vas, pa tudi strani kolegov iz Nemčije in pa Nizozemske. Kakšen je vaš pristop, ko gre za reformo zakonodaje oziroma gre za iskanje rešitve skozi dialog? Hvala. Izvolite. Bom šel kar v obratnem vrstnem redu, kot so bila zastavljena vprašanja. Gospod Trupel, vaše vprašanje. Želim Želel sem prihraniti nekaj časa, ker je bila moja predsednica nekoliko daljša, kot sem eh, želel. Torej, nisem govoril o reformi zakonodaje, ampak po sodbi Evropskega sodišča, oziroma po sodbi, ki bo eh, pripravljena glede e-izposoje eh, in glede na mnenje javnega pravobranjuca, bi lahko rekli, da že v okviru direktive o informacijski družbi iz 2001 in pa o direktivi iz leta 2006 eh, lahko prišlo do uporabe teh, teh dveh obstoječih pravnih podlag. Mislim pa, da bi lahko vseeno začeli eh, z sondiranjem o potrebnosti nove zakonodaje. Bi pa hkrati vseeno morali vedeti, da bodo ali da če bodo založniki na E izposoji še vedno gledali kot na grožnjo za svoje poslovne modele, izvajali prakse, ki bodo ljudi ali uporabnike odvračale od E izposoje in da ne bodo želeli stopiti v dialog. Če pa bodo eh, začeli z dialogom, potem mislim, da se bo potrebna naša teza o iskanju ravnovesja skozi dialog se opravičujem, ta sestanek je bil predstavljen um, in zaradi tega so se tudi moji načrti nekoliko spremenili. Moram biti krat, v kratkem, moram zapustiti ta sestanek. Kakorkoli, če se vrnem na Nemčijo in pa na rešitve v Nemčiji, ne povem, da to je nekoliko drugačna težava. Ne gre za to, da se založniki niso pripravljeni pogajati z nami, ampak včasih naletijo na pravne težave. Naprimer, um, Združenje založnikov v Nemčiji pravi, da pravno gledano ne morejo začeti z pogajanji z nemškim združenjem knjižnic, ker bi šlo tu za grajenje zaupanja, ki ga ne dovoljuje ne nacionalna zakonodaja, ne evropska zakonodaja. To je ena zadeva. In to tudi pomeni, da bi se morali potem posamezno pogajati z posameznimi založniki, torej knjižnice pogajati z posamezno, posameznimi založniki. V Nemčiji imamo ogromno knjižnic, ki, je vesel, ki so vesele za, um, torej nad tem obsečnim sistemom, da imamo neko centralno, centralno organ EKZ, ki ga je menil kolega. Ampak še vedno obstajajo tudi založniki, ki si ne želijo pogajati, ki se ne želijo pogajati s tem posrednikom, s EKZ in svojih knjig pač ne dajo na voljo v, za e-sposoje v knjižnicah. In tu gre ponovadi za velike založniške hiše, tako da bi pogajanja bila res dobrodošla. Jaz bi pozdravila pogajanja, čeprav včasih to ni vedno najboljši ali pa najbolj obetavni model za prihodnost. Tudi ne bo trajnosten. Hvala. Izvolite, ja, še vi. No, če se navežem na to, Mislim, da bi nam pravna rešitev pomagala, kajti ravnovesje med knjižnicami ali pa pogajalski vzvod med knjižnicami na eni strani in pa založniki oziroma imetniki pravic na drugi strani eh, je nekoliko izkrivljeno, kajti pogajanje, pogaj, pogajanja z založniki o e-knjigah poteka nekoliko drugačno kot pa pogajanje knjižnic z založniki o klasičnih knjigah, papirnatih knjigah. Je pa zanimivo, da pred sodiščem Evropske unije poteka primer, oziroma sodišče je bilo zaprošeno za mnenje strani nekega nizozemskega sodnika uh, o vprašanju pravic pri e-izposoje in sicer ali bi lahko e-knjige vključili v sistem um, e-pravic. In precej opazovalcev je bilo začudenih nad mnenjem pravobranilca, ki, so, ki je dejal, da bi to lahko delovalo. In če bo sodišče upoštevalo mnenje pravobranilca, potem bi s tem nekako zopet ustvarili ravnovesje, o katerem sem pregovoril. To pomeni, da bi knjižnice vse imele pravico za izposojo katerekoli knjige, kadarkoli to želijo, eh, česar sistem zdaj ne omogoča. Gre torej v bistvu za odgovor na vprašanje gospe Verhajen. Če ne primerjamo, torej ne moremo primerjati eh, številk glede izposoje papirnatih knjig in pa izposoje e-knjig. Na portali za e-izposojo je na voljo ponadi zelo omejeno število knjig, ki nikakor ni primerljivo z številom papirnatih knjig in pa knjižnic, ki lahko izposojo uporabnikom izposodijo kateri uh, koli izvod papirnate knjige, ki je na voljo. Torej, teh številk moramo primerjati. Hvala. Samo če so na te domande, tako mislim, da drugih vprašanj ni. Ajajajaj, oprostite. Mm. So, um, going through the questions again. Hvala, ja. Če grem naprej po vprašanjih, v vratnem vrstnem redu. Se pravi, ali bi morali izvesti študijo o trgu in pa o financiranju izposoje najbolj prodajenih modelov. Mislim, da e-izposoja ne more biti nadomestek za komercialen dostop do najbolj prodajenih uspešnic. Kdorkoli pač želi brati najbolj prodajene uspešnice, najbolj priljubljene uspešnice, lahko to stori tudi prek knjižnic. Uh, gre za vprašanje dostopnosti, se pravi, ali bo eh, na voljo dovolj teh izvodov v e-obliki za tiste, ki bi si želeli to brati v tej obliki in ki imajo morda samo takšno obliko dostopa do knjig. Gre pa tudi za omejene proračune na drugi strani, kajti včasih pač ni možno financirati števila licenc ali pa fizičnega števila vseh knjig, ki si jih ljudje želijo izposoditi. Gre torej za iskanje ustreznega ravnovesja med dostopom, med, torej med javnim dostopom do tega materijala in pa na drugi strani med eh, kar se da predostojnim komercialnim trgom za eh, nakup teh knjig. Potem, kakšne naloge, katere naloge bi lahko eh, ta odbor izvaja, ko gre za digitalno agendo in za e-izposojo. Mislim, da lahko še enkrat izpostavimo ta primer eh, pred sodiščem Evropske unije in če bo sodišče eh, povedalo ali pa potrdilo mnenje pravobranjivca, potem bi lahko tudi vaš odbor to nekako uporabil kot podlago za nadaljne delo. Je pa to zapleteno in povezano številnimi izzivi. Vsekakor eh, bomo morali še vedno zagotavljati pozitivn, eh, pozitivno razmerje, pozitivno, pozitivna pogajanja med založniki in pa knjižnicami. Mislim, da bi lahko namenili več sredstev za odkrivanje ali ugotavljanje mm, načina obnašanja tako založnikov kot tudi knjižnic in za iskanje ravnovesja med tema dvema poloma. Kar pa zdaj je vprašanje eh, glede eh, padca fizični, števila fizičnih izposoj in pa rasti e-izposoj knjig. Torej, zmanjšanje v višini 13 milijonov na leto in pa primerjava z zvišanjem za 1,1 milijona, ko gre za e-knjige, je res težko dati na isti skupni imenovalec zavedati se moramo, da gre tudi za precej nov pojav, torej, ko gre za e-izposojo. In če bi moral podati kakšno daljnosežno napoved, bi lahko zdaj rekel, da bo e-izposoja hitro rasla tudi v bližnji prihodnosti, da se bo hitro povečevala. Glede e-izposoje obstaja še vedno precej pomislekov. Naprimer, ali bodo knjižice dajali na voljo e-izdaje za ston, sploh ker gre za enake izvode, enake proizvode, kot pa uh, če e-knjigo kupimo. Torej, te razlike med nakupom ali izposojo ni več. Torej, razlike, ko smo jo poznali včasih, ko smo kupili fizično, kupili papirnato knjigo ali se jo samo izposodili. Ali bo to tudi nekako izkrivilo trg in posledično pomenilo neke vrste socialni transfer? Uh, Mislim, da ne, kaj ti gre res za majhen del trga in da bi se morali predvsem spraševati, kako lahko knjižnicam še naprej omogočamo nudenje teh storitev, se pravi nudenje javnega dostopa do e-vsebin, ki pomenijo tudi izobraževanje oziroma učenje. Vsekakor bi potencialno lahko prišlo do večjega izkrivljanja trga, ampak če bomo previdni, uh, se to ne bi smelo zgoditi. Čeprav je to nekaj, kar se pravzaprav zgodi lahko v vseh eh, sektorjih. Če imate še kakšno vprašanje, sem seveda na voljo za odgovore. Lahko še jaz nekaj povem ob koncu. Dan je v svojem odgovoru govoril tudi o praksah, ki temelijo na dokazih. Če to povežem situacijo na nizozemskem, lahko vidimo, da glavni eh, distributer e-knjig, tako knjigarnam, torej fizičnim knjigarnam ali spletnim knjigarnam in pa platform za e-izposojo, opaža, da eh, ni recimo temu kanibalizacije med izposojo oziroma prodajo knjig knjige, ki so si jih izposojali uh, uporabniki v knjižnicah, so bile v poprečju izdane pred tremi leti, knjige, ki pa so jih kupovali, pa so bile v poprečju uh, eh, izdane pred letom dni. Tako da tu ni uh, skakanje v zelje. Ne vem pa, kako je s tem v drugih državah. Na danskem vem, da je situacija nekoliko drugačna, ampak to je tudi povezano z dejstvom, da knjižnice teh najnovejših izvodov pač ne morejo takoj dati na voljo izposojo. Založniki v primeru e-knjig imajo pravico te samo prodajati, ne pa jih tudi dajati knjižnicam oziroma prodajati knjižnicam za izposojo. To je recimo praksa, ki temelji na dokazih. Potem bo še vprašanje gospe Ferhejen. Morda teh dveh številk ni najbolj pametno primerjati med seboj. Dejstvo je, da smo opazili upad števila izposoj eh, papirnatih knjig pri nas na nizozemskem v zadnjih letih. Ampak treba je tudi vedeti, da, sm, da so te številke bile, bile na nizozemskem precej visoke. Torej, če damo to v kontekst, izposoje na prebivalca je bila ta številka predvsem visoka v primerjavi z drugimi državami. V istem časovnem domu pa je prišlo tudi do drugih um, trendov, naprimer do e-piratstva, piratstva, ko gre za e-izposojo. To je bilo najbolj eh, popularno v letih 2011-2012. Stvari pa so zdaj bolj jasne, ker obstaja pravna podlaga torej za zakonito izposojo teh vsebin prek knjižnic. Na nizozemskem morate plačati članarino, da se članite v javno knjižnico, potem pa si lahko sposvojate vseh teh 11.000 e-izvodov, ki so v sistemu. Potem pa so tu še drugi elementi, tako da je res nekoliko nevarno primerjati med seboj ta dva nabora podatkov. Treba je poštevati tudi druge dogodke, ki so se zgodili v tem času. Ja, seveda. No, seveda pa moram verjeti, da knjižnice niso na voljo za to, da izposojajo samo e-knjige. Gre tudi za pripravo ali pa izvajanje nekaterih programov izobraževanja, učenja in tako naprej. Hvala. Hvala lepa za te zanimive odgovore. In uh, zanima me, ali tudi komisija želi besedo. Hvala lepa za vašo navzočnost. To... Hvala lepa. Na kratko naj omenim nekaj. Uh, aktualnih, ključnih političnih pobud na področju kulture. To je povezano tudi seveda z regionalno politiko, izobraževanjem, raziskavo, digitalnim skupnim trgom. Kar se tiče kulture, po delovnem načrtu za kulturo, pa smo ravno kar pripravili delovno skupino članic držav, držav članic, ki so pred svojo gospod Hojsmanc, ki je tukaj danes, o spodbujanju branja v digitalnem okolju. Veliko vidikov tega poročila je pomembnih za vlogo javnih knjižnic, še prav posebno, kar se tiče e-izposoje. 23 držav članici Norveška sodelujejo v tej skupini in 16 zanimivih študij primerov imamo. Tukaj imam tudi nekaj izvodov te študije, če to kdo želi. Je pa seveda to na voljo tudi, hm, kako priročno v knjižnici, pa tudi na spletni strani Evropa. Torej, želela sem omeniti kulturni dialog s civilno družbo. Prejšnji teden smo se pogovarjali o vlogi kulture in umetnosti pri integraciji beguncev in migrantov. In tudi knjižnice so sodelovali. To mi je veliko zadovoljstvo. In slišali smo o knjižnici v Dublinu, ki počne dobro delo, kar se tiče vključevanja migrantov in beguncev v lokalno skupnost. Pokazali so, kako so lahko knjižnice ključne pri integraciji in vključevanju kot tretji prostor, varni prostor za učenje in širjenje znanja med različnimi kulturami. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala za ta prispevek. Zagotovo nas zanima ta dokument, ki je izjemno zanimiv. Naš odbor, eh, ne vem ali govorim tudi v imenu drugih kolegov, eh, se je želel posvetiti tej eh, temi, ki postaja vedno pomembnejša, kajti gre za izobraževanje odraslih, za medijsko pismenost, pa tudi za družbeno vključevanje. Torej gre za vključevanje strateško zelo pomembno temo. In zelo zanimivo bi bilo slišati tudi, kakšne so perspektive eh, za to področje. Mogoče bi pravili poročilo na eh, lastno pobudo. To je vsekakor zelo zanimiva tema in veliko je materijala za pripravo um, različnih perspektiv. mogoče eh, bi eh, se morali posvetovati skupino nacionalnih izvedencev. Gre tudi za uh, dostop uh, do knjižnic. Potem pa je tukaj vprašanje avtorskih pravic, vprašanje DDV-ja za e-knjige, pa tudi za program, eh, ki je bil eh, posvečen eh, tej temi v preteklosti, danes pa imamo širše zastavljene programe. Mogoče bi morali razpravljati tudi o tem. Vsekakor je to zelo zanimivo in rada bi se vam zahvalila za uh, vaše dragocene prispevke. Imamo tudi uh, zapiske in uh, radi bi se zahvalili uh, oddelku uh, B za uh, pripravo uh, teh informacij. V eh, Rimu sem eh, pred kratkim eh, časom odšla na otvoritev knjižnice in sicer na podeželju. In zanimivo je bilo, kakšna je bila udeležba pri tem dogodku. Ta otvoritev knjižnice je zagotovo poskrbela za več navdušenja, kot če bi odprli eh, nakupovalni center. In ta stavba uh, je uh, bila stavba uh, organizirane kriminalne združbe Kamore uh, in uh, z zasegom je potem uh, ta stavba prišla v uh, javno last. Ne govorim, da je to edini vir financiranja, ampak uh, tudi to je možnost, uh, ki bi morali predstaviti nacionalni zakonodaji. Torej, eh, gre eh, za prehod eh, iz tega negativnega karakterja v pomembno javno ustanovo. Dobro. Takoj bo sledilo poročilo gospoda Malteza, ampak samo sekundo, da pozdravim naše goste. Okay. Bene, colleghi, riprendiamo il nostro eh, lavoro. Eh, abbiamo... Colleghi, nadaljevali bomo z eh, našim delom. Sedaj smo pri peti točki na dnevnem redu in sicer gre za podporo strukturnim programom eh, za obdobje eh, do leta 2020. Danes eh, bomo eh, pregledali osnutek mnenja. Eh, novembra je eh, Evropska komisija sprejela odločitev glede eh, finančne eh, podpore. Gre za 42 milijon, 142 milijonov evrov za štiri leta. In odbor, v katerem Pristojen odbor za to je odbor uh, regij, uh, prišlo je namreč na skrižje interesov z odborom Ekon. Eh, v odboru regije glasovanje je predvideno za konec novembra. Prosili pa so tudi za naše mnenje in rok za vložitev predlogu sprememb je sreda 29. juni do 17.30. Sedaj pa dajem besedo kar eh, gospodu Maltezeju, da predstavi poročilo. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, kot veste, je to predlog komisije, da pripravimo program podpore strukturnim reformam. Prostop naj bi bil prostovoljen. Gre za odločitve, ki smo jih zbrali v Grči in na Cipru. Udeležba je prostovoljna, torej kot sem dejal, ampak eh, ko je enkrat zagotovljena ta tehnična pomoč državam članicam, ko so identificirani eh, sektorji, eh, na eh, katerih bo zagotovljena pomoč, sem spada tudi izobraževanje, kultura in tako naprej. Eh, potem eh, bo Evropska unija zagotovila eh, podporo tem državam pri izvajanju strukturnih reform. Kultura in izobraževanje bi morala predstavljati izjemo v tem programu. Gre eh, namreč za eh, specifične značilnosti eh, teh dveh področji. Ne gre zgolj za kazalnike gospodarske učinkovitosti. Doseče je potrebno tudi druge cilje. Ko so doseženi gospodarski kazalniki na področju izobraževanja ali pa kulture, so ti doseženi na veliko bolj zapleten način. Eh, finančna podpora za ta program je eh, v okviru sredstev, ki so že bila eh, namenjena za kulturo in izobraževanje. In kot dobro veste, teh sredstev ni dovolj. In zelo težko bi jih bilo prerasporediti za druga področja. Poleg tega pa je tukaj tudi vprašanje vključitve eh, različnih eh, socialnih eh, oziroma družbenih deležnikov. Kako delujejo ti programi, je tukaj pomembno vprašanje. Potrebno je zagotoviti aktivno sodelovanje socialnih deležnikov, tako da bi se izognili eh, napakam, eh, ki so se pojavile v preteklosti. Veliko je študij o izkušnjah eh, zbranih v preteklosti. Gre za študije Evropskega parlamenta. Naj navedem eh, le eno izmed takšnih študij. Eh, gre za razvoj človekovih pravic v eh, državah članicah Evropske unije. In potem so tukaj še uh, prispevki eh, o vplivu strukturnih eh, reform eh, na področju izobraževanja. Prišlo je do nevarnega razvoja, predvsem pri dostopu do izobraževanja. Tako, to, je, to so najpomembnejše točke v tem poročilu. Gospa predsedujoča je že navedla Eh, rok za vložitev predlogov sprememb in seveda me eh, zanima vaše mnenje. Najlepša hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Ali želi kdo besedo? Ja, kolega Nikov. Pozdrav, gospodin predsedatelj, uvaženi kolegi. Prvo bi iskal, da bi na dokladčka. Najlepša hvala. Gospa predsedujoče, rad, uh, bi se, rad bi se zahvalil našemu poročevalcu. Gre za program eh, pomoči eh, do leta 2020. Eh, številne države članice imajo zelo nizko gospodarsko rast po krizi in strukturne reforme so izjemno pomembne za socialno kohezijo. Tukaj ne gre zgolj eh, za zakonodajne vidike. Rad bi se zahvalil eh, poročevalcu, da je eh, podal te predloge. Ustrajal bom pri sledečih točkah. Prvič, ta predlog je neutralen z proračunskega vidika, ampak Eh, financiranje ne bi smelo temeljiti zgolj na kohezijski politiki. Drugič, ta program eh, mora biti eh, letno pregledan in ugotoviti je potrebno njegovo učinkovitost. Tretjič, izobraževanje pomeni pridobitev eh, različnega znanja, hkrati pa gre tudi za vzpodbujanje kritičnega duha. Države članice morajo imeti možnost, da zahtevajo tehnično pomoč na področju izobraževanja. Seveda gre za eh, prostovoljno eh, udeležbo v programu in države članice same se morajo odločiti, ali bodo zaprosile za to pomoč ali ne. Posebna priporočila morajo biti del eh, tega programa in program eh, mora biti na voljo eh, regionalnim in lokalnim organom. Podpiram tudi predlog odbora za gospodarske in socialne zadeve. Gre za uh, peti člen. Potrebno je vključiti tudi druge probleme kot uh, boj proti revščini, uh, komunikacijo uh, in tako naprej. Torej, ustrajam pri teh različnih točkah in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Najlepša hvala. Gospod Maragal. Hvala lepa. Predsednica, zelo kratek bom. Po tem, ko sem slišal, kaj je dejal gospod Mateze, lahko povem, da se strinjam z njegovimi glavnimi pomisleki. Vse to je upisano v mnenju. Vendar pa želel sem vas opozoriti na nekaj, kar je implicitno, pa bi morali morda to omeniti bolj eksplicitno. Strukturne reforme na podlagi naših izkušenj zadnjih treh let so postale nekakšna mantra, nekakšne samodejne rešitve, da bomo torej to si zadali, bomo imeli te obveze, potem pa bomo imeli kar splošne prednosti za vse. Bo to delovalo. Videli pa smo, da ni tako. V veliko primerjih so ti programi celo protiproduktivni in smo dosegli ravno nasprotno tega, kar smo si želeli. Programi so zasnovani na enakih načelih kot prej. To pa ustvarja tveganje, da bomo imeli težave, kar se tiče socialne kohezije in proračunske discipline. Vse to bi potem lahko stvari samo še poslabšalo. Cilj kohezijske politike je, da zmanjšamo razlike. Ekonomski ukrepi pa bi naj tudi zmanjšali neravnovesja, ki smo jim pričali. Seveda pa, če ne bomo previdni, kako uporabljati te ukrepe in ne bomo zagotovili, da imamo tudi ustrezna sredstva za obe področji, potem bo to pomenilo, da bi lahko dosegli nezaželene učinke, kar se tiče ekonomskih reform in socialne kohezije. Strinjam se z gospodom Tezejem, kar se tiče posebne vloge izobraževanja in kulture. Če gremo dlje, bi lahko dejali, da je ta podporni instrument nekaj, kar česar si želijo države članice. Seveda pa lahko vprašamo tudi države članice, kaj pa počnete za vzpodbujanje teh področji, kako bi lahko dali večji poudarek politiki na teh področjih. In tako bi potem lahko videli, ali bi ta pristop pri kohezijski politiki lahko uporabili tudi za druga področja. Zdi se nekoliko sumljivo, da dobivamo sporočila o evropskem proračunu, ki mu zmanjkuje denarja in potem bo nekaj sredstva prišlo iz finančnih instrumentov finančni instrumenti, kot je EFSI in kot je Junkerjev načrt, ima torej ravno takšna tveganja. Tudi to je lahko slabo zasnovana politika in potem pravih in ustreznih sredstev ne bo na voljo. Morda bi lahko imeli tudi kazni za tiste, ki niso storili tega, kar bi bilo treba to bi potem uspodbudilo dobre naložbe in tudi opolnomočenje. Mislim, da se sicer lahko strinjamo s predlogi sprememb gospoda Mateze, vendar pa v odboru za kulturo bi morali imeti tudi vpliv na delo pristojnega odbora. Hvala. E, Luigi Morgano. Najlepša hvala, sedaj pa Luigi Morgano. Že kolega Nekov je predstavil eh, naše stališče kot poročevalec v senci. Jaz bi rad povedal le, da se strinjam z eh, zaskrbljenostjo eh, gospoda poročevalca, že prav posebej, kar zadeva pravico do izobraževanja in pa kar zadeva specifične značilnosti izobraževanja in kulture in mogoče bi morali podati predloge sprememb, da opomnimo na ta uh, koncept, na katerega pogosto uh, pozabljamo. Eh, in sicer govorimo o stroških, namesto da bi govorili o vlaganjih, mogoče bi lahko to bolj povdarili. Poleg tega pa moramo zagotoviti, eh, da eh, ne bomo še omejili sredstev, ki so namenjena za to eh, področje. In za vsem tem se skriva tudi vključitev civilne družbe. V nasprotnem primeru bo to dialog, ki se osredotoča zgolj na enostranski eh, pogled eh, in eh, na to ste se tudi vi osredotočili v predlogu spremembe 10. Hvala lepa. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Ne. Kolegica Adinolfi, želite zastaviti vprašanje poročevalcu? Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila poročevalcu za eh, pripravo eh, osnutka mnenja. Še prav posebej je pomembno in to eh, vedno znova poudarjam, eh, da eh, gledamo na izobraževanje kot na eno izmed eh, temeljnih eh, človekovih eh, pravic. Strinjam se s kolegom. poročevalcem, ki je dejal, da se programi eh, prilagajanja, ki jih je pripravila komisija, osredotočajo bolj na druga področja eh, in predvsem eh, na stroške, ki se pojavljajo na področju izobraževanja in pa kulture. In to je napačen pogled, kajti tukaj ne gre za stroške, gre za vlaganja. Sveda ne moremo nič eh, posebnega storiti glede eh, tega, ampak eh, ti ukrepi, eh, ki jih izvaja Evropska komisija, so eh, pripeljali do eh, velike varčnosti v eh, posameznih eh, državah članicah. Recimo, če navedem primer Grčije in Cipra. V Grčiji in Cipru so bili rezultati zares grozljivi eh, po letih izvajanja vrčevalnih ukrepov. Povzročena je bila velika škoda eh, državljanom, še prav posebej otrokom in ne vem, ali si boste ti dve državi kdajkoli opomogli. Upam, da bo sporočilo tega poročila, da mora Evropska unija zaščititi temeljne človekove pravice. Tukaj govorimo o izobraževanju. Eh, vendar pa bi lahko govorili tudi o zdravju, o otroštvu in tako naprej. Upam, eh, da bomo uspešno eh, sodelovali. Najlepša hvala še enkrat. Hvala lepa. Je še kakšno vprašanje? Ne. Potem eh, želim tudi jaz povedati, da se mi zdi eh, zelo eh, zanimivo, da so sredstva namenjena strukturnim reformam zasnovana tako, da vključujejo tudi izobraževanje. Strinjam se tudi z kolegico Adinolfi, da gre tukaj za vlaganja in ne za stroške že eh, večkrat smo eh, dejali, da je potrebno zagotoviti dovolj proračunskih sredstev za izobraževanje in pa eh, kulturo. Tukaj ne gre za običajne izdatke. Zanimiv se mi zdi tudi predlog spremembe, ki se nanaša na dostop eh, do eh, kulturnih storitev gospod Maragal je prej dejal, da nikoli ni odveč, če zahtevamo še kaj več. Mogoče bi lahko povabili Evropsko komisijo in pa Evropsko investicijsko banko, da podpreta te eh, evropske platforme za eh, področje izobraževanja za eh, kulturno, za kulturo in pa za eh, kreativno industrijo. Gre eh, za to, da vlaganja namenimo podpori tem sektorjem. Ne gre za to, da zgolj odzemamo sredstva. Mogoče bi morali povabiti Evropsko komisijo. Sprašujem govorimo o predlogih sprememb. Ampak zanima me, če se poročevalec strinja s tem mojim predlogom. Si, mislim, optimo služ... Ja, to se mi zdi odličen predlog. Bomo poskušali to storiti. Rad bi se vam zahvalil, kaj ti gre za razpravo o temi, ki eh, pogosto deli Tema strukturnih reform je pogosto zaznamovana z veliko retorike in uh, ideologije. Jaz pa bi rad eh, spregovoril o bolj pragmatičnih vprašanjih. Strukturne reforme so instrument, eh, ki je na voljo državam članicam. Potrebno je preveriti, na katerih področjih delujejo in na katerih ne. Potrebno je preveriti izkušnje, ki smo izbrali pri izvajanju strukturnih reform. Države Južne Evrope so tiste, kjer so se te reforme že izvajale, še prav posebej se navaja eh, primer Grčije in Cipra. In eh, poseg v Grčiji in Cipru eh, ni bil uspešen. Šlo je predvsem za krčanje sredstev. pregled eh, izdatkov eh, javne uprave bi bil zanimiv, kajti eh, mogoče imajo določene države članice predloge glede tega, kako zagotoviti bolj pozitiven vpliv na javne izdatke. To je zelo nova, nevarna tema. In eh, napačno je, da govorimo o eh, stroških, kajti izobraževanje je javna dobrina in tega ne smemo pozabiti. Poleg tega pa je to zgrešeno tudi iz gospodarskega vidika. Državi, kot sta Grčija in Cipr, lahko bi navedel tudi Italijo in Španijo, eh, torej države, kjer je prišlo do izvajanja vrčevalnih reform, Eh, so močno eh, oklestile tudi svoj izobraževalni eh, sektor in to ni prav. To ogroža družbeno mobilnost, ogroža kreativnost, produktivnost in ravno to se je zgodilo. In tega se moramo zavedati. Pregledati moramo, kako te politike delujejo. na področju izobraževanja moramo delovati na drugačen način ob upoštevanju drugih kriterijev. Kar pa zadeva finančno podporo, mislim, da vsi zelo dobro vemo, kako zelo pomembno bi bilo povečati eh, sredstva za eh, to področje, ne pa da jih preusmerjamo Druga najlepša hvala. Naj vse spomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 29. juni do 17.30. Odlično. Najlepša hvala, gospod Malteze. Sedaj pa zaključujemo sejo. Jutri se vidimo ob devetih zjutraj imamo zelo natrpan dnevni red. Kmalo bomo začeli z sejo koordinatorjev za zaprtimi vrati. Nekoliko predčasno smo zaključili, jutri bomo torej začeli z glasovanjem. Torej sledila bo seja koordinatorjev. Prosim vas za 5-6 minut odmora. Tako boste lahko vsi zapustili dvorano. Hvala lepa za vašo navzočnost. Koordinatorje pa prosim, da ostanete v dvorani. Najlepša hvala.